CO2, treba je obdavčiti emisije. Seveda pa potrebujemo eh, tudi eh, mejne davke. Vse to so lahko viri za lasna sredstva Evropske unije. Upamo, da bo svet eh, sposoben Eh, to storiti in ne bo izdal državljanov Evropske unije, da ne bo eh, izdal eh, kmetovalcev najrevnejših regij, da bomo imeli ekološko rast. To je dožnost sveta. Kaj ti, če svet tega ne bo storil, potem bomo zavrnili predlog sveta. Hvala lepa, gospa Gardija Zabal, Rubijal, za minuto in pol. Hvala lepa, predsednica. Res je, da že dve leti govorite, o, govorimo o večletnem finančnem uh, okviru uh, in uh, Žal začetek ni prav vesel, kaj ti gospoda Mišela ni in to, kar slišimo iz sveta, ni ravno pozitivno. Sprašujem se, eh, koliko časa bomo tu še razpravljali o tem, eh, ko pa itak vemo, da bo eh, svet verjetno predlagal proračun, ki ga bo parlament moral zavreči. Eh, imamo zelo veliko razlogov eh, za eh, to, da vlagamo v evropske politike. Veliko bolj smo učinkoviti na ravni Evropske unije. Evropa je bolj solidarna. Imamo stvari, ki jih lahko naredimo samo na evropski ravni. Evropa je edina rešitev in vsi bomo pri tem zmagovalci. Vsi, cela Evropa in ne razumem, Eh, zakaj eh, se razprave v svetu odvijajo na eh, lažnih obljubah. Mene skrbi ta politična razprava, kajti vemo, da bo svet verjetno prišel na dan s predlogom, ki ga ne bomo sprejeli. Poglejmo si samo zeleni sporazum. Eh, zelenim sporazumom eh, lahko dosežemo veliko, ampak moramo podpreti naše eh, delavce, naše kmetovalce, naše ribiče. Sicer bomo imeli probleme in če ne boste predlagali smiselnega, razumnega proračuna, potem bo to neuspeh evropskega projekta. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Körner. Hvala, gospa predsednica, drage kolegice, drage kolegi. E, večina e, tu govori o večjem proračunu. Mislim, da moramo govoriti o boljšem proračunu in to bo možno, če postavimo e, prioritete, kjer za izdatki dosežemo dejansko evropsko dodano vrednost. Gre za delavce v industrijskem podjetju, ki so zaskrbljeni zaradi delovnih mest in upamo, da bo veliko investicij v inovacije, v digitalizacijo, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali dodano vrednost. Gre za staro damo, imamo, eh, ki oskrbi terorizem eh, in ki eh, lahko pričakuje, da bomo Eurojust in Europol ustrezno financirali, da se bodo lahko borili zopr kriminal in terorizem. In gre za vsakega študenta, za vsakega učenca, ki v Evropi lahko potuje v okviru Erasmusa za to, da se Evropa bolj povezuje na tem mestu. Jasno pa mora tudi biti, da če bomo vnesli dodatne naloge na evropsko raven. E, to pomeni, da je treba v državah članicah razmišljati o tem, kje lahko kaj prihramimo. E, in o tem je treba razpravljati na evropski ravni, pa tudi v okviru držav članic. Ne sme biti e, rabata v Evropi, ko gre za temo pravne države. Ni možno, da nekatere sprejemajo evropski denar, potem pa teptajo evropske vrednote. Zato potrebujemo zelo robusten mehanizem glede pravne države. Ne smemo dovoljati igrati političnih igric, ampak je treba objektivno eh, ugotavljati, če pravna država ni spoštovana, potem ne bo denarja, kajti to pričakujejo tudi davkoplačevalci v Evropi, eh, da ustrezno ravnamo z evropskimi vrednotami. Hvala. Gospod Vilimski, minuto in pol. Hvala, spoštovane gospe in gospodje. Uh... Eh, ta fanatizem eh, glede še več, še več milijonov, vsem tem eh, želim reči, to ne more biti ustrezna reakcija, kajti Britanci so nas zapustili kot zelo velika država in zato ne gre, da želimo še več denarja. Manjša unija seveda ima na voljo tudi manj stresstev in na to se je treba pripraviti. In sploh nismo odgovorili na vprašanje, ali bomo prenesli več kompetenc v Brusel ali pa bo več kompetenc šlo nazaj državam članic. Ukrajincam. Eh, in eh, od leta 2016 ni bilo odgovora eh, na to vprašanje. Sicer od takrat, ko je prišlo do referenduma glede Brexita, je bilo postavljenih pet scenarijev glede prihodnosti, na to pa sedaj nimamo odgovora. Sedaj v letu 2020 v zadnji sekundi se konec koncev začenja konferenca o prihodnosti, ampak to se ne začenja konec leta, ampak sredi leta. In to bo šlo prišlo do sredine leta 2020. Zahteva po več denarja je popolnoma odveč, dokler nimamo odgovora na to, eh, v kakšno smer se bo razvijala EU. Potrebujemo jasnost, eh, naprimer v okviru Lizbonske eh, pogodbe, redukcija za eno tretjino. Tu nimamo še odgovorov. Mn komisarjev, mn direktiv, mn birokracije in tudi mn stroškov. Eh, sam eh, sem eh, predstavnik države, ki je neto plačnica in zato nisem pripravljen dati Evropski uniji niti centa več. Hvala. Mr. Cornwall for one and a half minutes. Gospod Kormand za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani kolegi. Razprava o proračunu je razprava o naši uh, prihodnosti. Tehnični vidiki odvračajo državljane, ampak zato bom povedal stvari uh, čim bolj jasno in preprosto. Proračun Evropske unije za prihodnjih sedem let je proračun, ki bo Evropi omogočil ali pa ne, da se uh, odzove na uh, podnebno in socialno urgento. In takšen proračun uh, mora, se, mora biti uh, v, na ravni vsaj 1,3 odstotke brutonacionalnega um, ehm, proizvoda, kajti eh, sicer ne, bo, eh, mog, ne bomo mogli odgovoriti na eh, zahteve, s katerimi se soočamo. 50 odstotkov tega proračuna mora biti namenjenega podnebju in moramo se boriti proti vsem uh, proti vsem podnebnim spremembam in to z, um, uh, z posebnim davkom uh, uh, za uh, okolje, 2 uh, evra, 1 evro bi šel v evropski projekt, 1 evro pa bi šel uh, prav uh, za vse ukrepe proti uh, podnebnim spremembam. Na ta način bomo lahko uh, dosegli to, kar želimo. Gospod Žile. Gospa predsednica, V Evropskem svetu so zastopane države, eh, ki ne želijo plačevati več, ampak želijo federalno Evropo. Eh, in želim spomniti na to, da to ne bo delovalo. V eh, ZDA je proračun popolnoma drugačen. Pri tej razpravi imamo žal eh, veliko govora eh, o koheziji, o kmetijstvu, ampak če primerjamo, kako se financira vojaška eh, industrija, potem bi raje financirali to iz lastnih domačih proračunov. Proračun je zelo ambiciozen, zelo ambiciozno je zastavljeno financiranje kohezije. Če zahtevamo, zahtevamo eh, za to področje 25 odstotkov manj, eh, potem se bodo ljudje iz teh regij odselili in možnosti na podeželju bodo še slabše eh, kot sedaj, kar zadeva demografijo. Gospod Gošmal, za eno minuto. Gospa predsednica, komisija in svet sta danes prišla sem, da se bodo ljudje iz teh regij odselili in možnosti na podeželju bodo še slabše kot sedaj, kar zadeva demografijo gospod ne govoril v mikrofon. E, komisija in svet sta danes prišla e, za to, da bi nam sporočila, kakšna bodo zmanjšana sredstva za kohezijo in agrarno politiko. Želijo zavajati ljudi glede institucionalne krize zelenega dogovora. V okviru zelenega dogovora ni nič novega. E, to, kar slišimo, so predlogi za zmanjšanje sredstev za politiko, ki bi bila potrebna, da se star denar prešteje dvakrat. Da, seveda želimo nekaj storiti in želimo, Eh, tudi odstraniti fosilno energijo. Imamo nov denar za militarizacijo Evrope eh, oziroma za nemško in francosko obraževalno industrijo. Če naj bi prišlo do institucionalne krize, eh, potem bi se to zgodilo zato, ker komisija in svet nista pripravljena uporabiti denarja tam, kjer gre tudi za vire, kjer gre za socialne in ekološke vprašanja, ampak za to sploh ne gre, tam ne želijo investirati madam president i would also like to start. hvala lepa gospod eh, gianciosi eh, tudi sam bi začel z eh, izrazom obžalovanja da gospoda michela ni. zelo sem bil vesel ko sem slišal vse prioritete ki jih je komisija lani predstavila zlasti glede evropske solidarnosti socialnega stebra in tako dalje zelo slab eh, signal bi bil, če bi uh, bil proračun uh, eh, zamudal sprejet ali če ne bi i, i vseboval zadostnih sredstev. Gospa von der Leyen ima prav, uh, potrebujemo ravnotežje med starimi in novimi prioritetami, ampak uh, novi cilji, zlasti tisti, ki želijo izboljšati uh, konkurenčnost Evropske unije, uh, te cilje lahko dosežemo samo, če uh, bomo um, Eh, stare cilje kohezijske politike izpolnili. Eh, Evropa ne more delovati s takšnimi velikimi razlikami, ne moramo zreti eh, pogumno v prihodnost, če obstajajo takšne razlike med državami članicami na, socialnem, na socialni ravni in zato se moramo boriti tudi proti korupciji z kohezijsko politiko. Gospod Murešan, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, oseba, ki pripravlja eh, proračun za prihodnih sedem let, eh, je predsednik Charles Michel in moral bi biti tu v parlamentu. Če nima mandata, če nam nima ničesar zapovedati, vsaj poslušati bi nas moral, zato ker je Evropski parlament tisti, ki bo potrdil proračun za prihodnih sedem let in mi bomo ta proračun potrdili samo, če bodo naše prioritete upoštevali. Potrebujemo kohezijske politike, ki mora biti ustrezno financirate na to, potrebujemo financiranje novih prioritet skladno s političnimi ambicijami. Eh, komisija prosi, da se, eh, potreb, da se podpre um, prioritete za prihodnost, kaj se je zgodilo z uh, raziskavami. Raziskave so pomembne, ampak svet eh, je uh, temu uh, odrekel 500 milijonov evrov. Uh, denar moramo dati tja. Uh, v tiste sektore, ki so za nas pomembni. In, um bodimo odkriti, položaj Evropskega parlamenta je edini položaj, ki nam ustreza, ki nam omogoča ustrezno financiranje eh, programa eh, komisa, komisije von der Leyen. Če želi eh, ta program uresničiti, potem moramo to sprejeti in parlament mora biti vključen v ta pogajanja že od samega začetka in če moramo sprejeti zamudo dveh mesecev ali pa slab proračun za sedem let, potem bomo izbrali eh, zamudo dveh mesecev in pogajamo se že od novembra 2018 in čas bi bil, da eh, svet neha vse ovirati. Gospa Galmini, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani kolegi, res je čas, da eh, začnemo eh, delati in večletni finančni okvir je zadnja priložnost, ki jo imamo, da spremenimo Evropo za prihodnih sedem let in da šokiramo naše evropske državljane, da jih šokiramo, šokiramo vsakega posameznega evropskega državljana. Moramo povečati eh, sredstva, ki so na voljo in uh, ne moremo uh, se odreči uh, enim, enemu cela tri odstotkov, sicer ne bomo uh, mogli uh, uh, izvesti tega programa. Nihče naj si ne dovoli uh, vzeti sredstev od otrok 6 milijard in e, e, izobraževanje in prav tako tradicionalne evropske projekte moramo financirati in zato ne moremo e, tu stopiti v vojno med vsemi temi programi, kohezijsko politiko, SKP, Erasmusom in tako dalje in razmišljajmo tudi o um, konsolidirani, uh, konsolidiranemu davku za multinacionalke. Mi uh, na tej strani uh, hemicikla verjamemo v več Evrope in ne manj in verjamemo v um, dobro družbo, ki je družba za vse in ne samo za nekaj. In Evropski svet mora, uh, nas mora poslušati. Hvala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 Naprimer, od stotih evrov Romunija eh, lahko eh, črpa 60 evrov in eh, investicije ne bodo pomembne in posledice ne bodo pomembne. Na to drugi, eh, druga raven se nanaša na sofinanciranje in če se to prefinanciranje in sofinanciranje, če se Eh, zviša eh, ta prak, potem eh, se bodo nekatere države enostavno odrekle kohezijskim skladom in na to izplačila. Zaenkrat to traja tri leta, če bo to spremenjeno na dve leti. V primeru, da bomo imeli zamudo v primerjavi s sedanjim proračunom, potem bo to imelo zelo hude posledice, negativne posledice za črpanje sredstev. Gospod Borša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pet let se že igramo to igrico. Na eni strani so pragmatiki, ki pravijo, da moramo upoštevati dejansko stanje, na drugi strani pa sanjači. Realizem, ki se je pokazal danes zjutraj, je bil precej skromen. Šlo je bolj za želje, za uh, boj proti onesnaževanju okolja, za enakopravnost in tako naprej. Gre za spisek želja. Najprej bi morali razmisliti o zapravljanju in o učinkovitosti prednost je potrebno dati proračunski politiki, ki bo učinkovitejša. Eh, govori se o inovacijah, eh, o raziskavah. kaj pa nepotrebna sredstva za Evropsko službo za zunanje delovanje? Saj imamo veleposlaništva držav članic ali pa sredstva za eh, priključitev eh, Turčije k Evropski uniji. Je to res potrebno? Ta stranka je sama, ko opozarja na to. Gospod eh, Eichhout, spoštovano predsedstvo, Eh, nekateri v svetu eh, si prizadevajo za SKP, druge za kohezijsko politiko, eh, tretje pa želijo manj denarja. Ampak kje pa je razprava o modernizaciji, kje je razprava o tem, da želimo pripraviti uh, gospodarstvo na zeleni sporazum, kje je razprava o um, uh, vladavini prava. Um, in prepričan sem, da bodo vse te države imele veliko zapovedati o modernizaciji od nizozemske, Avstrije, Finske, Švedske, eh, Nemčije, če želite um, novo gospodarstvo, če želite vladavino prava, če želite uh, uh, modernizacijo, potem uh, morate za to nekaj storiti. Tu ne gre za uh, nič cela ena odstotka več ali manj. Uh,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 Nekateri menijo, da je financiranje kohezije za obdobje 2021 do 2027 moralo ostati na isti ravni kot v prejšnjem proračunskem obdobju. Nadaljevati bi morali tudi z sofinanciranjem eh, trenutne ravni plačil. Vendar pa, če boste. Eh, nadaljevali eh, z to politiko, bo prišlo eh, do eh, prevelikih razlik med obdema obdobjema in do velikih težav. Poleg tega pa je tukaj tudi Brexit, ki povzroča težave. Ni več nobenih razlogov za popuste. Struktura stroškov se je spremenila in nobena izmed držav članice daj več ne nosi prekomernega bremena tiste države, ki imajo popust, eh, plačujejo nič cela. Uh, eh, 7 odstotka, medtem ko druge države plačujejo več. Torej potrebujemo sklad za pravičen prehod, ampak eh, ne moremo ga financirati na račun drugih politik. Hvala lepa. Gospa Björk, za minuto. Hvala. V nasprotju z komisijo in mnogimi, ki so govorili pred menoj, eh, ki želijo več denarja za Evropsko unijo, eh, smo mi mnenja, da je treba eh, gledati, kaj je možno. Mi ne želimo eh, ohraniti obstoječega proračuna. Vse je treba realno reformirati. Ne moremo kratko malo samo zahtevati več denarja. Seveda žel, se borimo proti podnebnim spremembam, ampak denar je potreben tudi za socialno državo v določenih državah ne bi smeli več investirati v industrije, ki niso prijazne do okolja. Ne smemo več imeti neučinkovite agrarne politike. Tu je potrebna temeljna reforma, potem eh, nobenega financiranja Erdoganove eh, mejne policije in eh, obroževalne industrije in konec militarizacije. Eh, želimo imeti. Eh, EU ne želimo imeti držav, eh, ki ne spoštujejo temeljnih vrednot. Hvala. Um, Najlepša hvala za minuto. Gospod Comini Olivares. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Potrebujemo boljši proračun in pa komisijo ki bo imela tudi več eh, pristojnosti. To pa zahteva tudi večjo politično verodostojnost pravega evropskega proračuna. Ne bomo mogli eh, sprejeti, če ne bomo zagotovili komisiji neposredne demokratične verodostojnosti. Eh, enajst odstotkov eh, bruto družbenega proizvoda predstavlja ta večletni proračunski okvir. Kako eh, poskrbeti za uresničevanje ciljev Evropske unije z tako skromnimi sredstvi? Katalonija je neto plačnica v evropski proračun in tako bo tudi ostalo prednost je potrebno dati raziskavam in eh, inovacijam, zagotoviti je potrebno spoštovanje načela pravne države, boriti se je potrebno proti podnebnim spremembam, zagotoviti je potrebno socialno pravičnost in pa enakopravnost. Zanima me tudi, kdaj bomo imeli dovolj poguma, da vzpostavimo dejanski sistem lastnih sredstev, oglični davek, davek na finančne transakcije. Eh, in podobni davki bi morali koristiti oziroma bi morali biti uporabljeni za lastna sredstva Evropske unije. V nasprotnem primeru ne bomo mogli zasnovati prihodnega proračuna. Gospa Holmajer, za minuto in pol. Eh, dragi komisar, predsedstvo sveta, kolegice in kolegi. E, način, kako ta hip svet ravna z večletnim finančnim okvirom, je izjemno problematičen. Nekaj kohezije, nekaj kmetijstva, nobenih ambicij, kar zadeva raziskava in razvoj, nekaj manj Erasmusa, ena e, celih nič je največ, kar je možno, podfinancirani programi. E, to ni dovolj. In sicer se moramo tega lotiti v zvezi z posameznimi nalogami. To pomeni, več je treba investirati v znanost in razvoj. Prav kot to je treba kohezijske države pripraviti do tega, da bi več investirale v področje znanosti in raziskav in pomagati, da bi to storile. Kajti, če na tem sektoru ne bomo investirali, eh, potem eh, ne bomo več konkurenčni napram Kitajski, potem ne bomo več konkurenčni eh, napram ZDA, potem tudi naših nalog ne bomo mogli izvajati. Eh, kajti eh, gledati moramo eh, vse na področju nalog. Potem mejna varnost, to je treba vse ustrezno eh, financirati. Če želimo eh, plačati manj, potem mora svet jasno povedati, katere naloge želi črtati, katerih agencij ne želi imeti, katerih nalog eh, ne želi več izvajati na evropski ravni, ampak dati več nalog in potem to financirati manj, to ne more delovati. Eh, boj proti podnebnim spremembam, eh, želeti to in ne več investirati v znanost in razvoj, to ne more delovati. In eh, sklad za pravičen prehod ne more rešiti vsega. Želim, da bi se vse države oddalile od lastnih egoizmov in se posvetile nalogam, ki so pred nami na evropski ravni. Hvala. Gospod Andrej, za. Dve minuti. Ja. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Vedno nižji je proračun in vedno več je pričakovan, zaradi tega je tudi vedno več razočaranja in vedno manj Evrope. To je situacija, v kateri smo se znašli. Potrebovali pa bi več Evrope, zato da bi zagotovili večjo učinkovitost, boljšo kohezijo in da bi zagotovili boljše življenje naših državljanov. In če želimo več Evrope, potem bomo morali v to Evropo tudi ulagati ampak eh, dogaja se ravno obratno. Zeleni dogovor in mehanizem za pravičen eh, prehod eh, sta eh, dva instrumenta, ki lahko poskrbita za različne spremembe. Skupna kmetijska politika in kohezijska politika. Potrebne so reforme, da se bomo lahko borili proti podnebnim spremembam, kajti podnebne spremembe in segrevanje ozračja so resničnost in zeleni dogovor bi nam moral omogočiti, da popolnoma spremenimo gospodarski model. In zaradi tega je zelo pomembno, da uh, našo agendo prilagodimo prilagodimo zelenemu dogovoru. Evropska unija mora imeti dovolj sredstev, da bo lahko izvedla potrebne reforme. Evropska komisija se za to bori, ampak Evropski svet ne želi delovati v splošnem interesu. Pogosto na splošni interes pozabijo zaradi lastnih interesov. Torej pozivam predsedstvo sveta, da preneha z egoizmom in pa z lastnimi interesi. Dovolj je kozmetičnih popravkov. Čas je za pravo in ambiciozno evropsko politiko in za eh, konkreten odziv. Potrebno je zagotoviti zadostna sredstva in ustrezen proračunski okvir, tako da bomo lahko izpolnili naše načrte. Gospe in gospodje v uh, svetu, prenehajte se eh, poigravati z lastnimi interesi in z osodo naših državljanov. Delovati je potrebno v interesu naših državljanov. Potreben je takojšen odziv in čas je, da prevzamete odgovornost. No- za minuto, gospod Knotek. Dovolite mi konstatovati, že do posod predložil. Eh, hvala za besedo. Eh, ugotavljam, eh, da so predlogi glede večletnega finančnega okvira taki, da ne ustrezajo večini prebivalstva. Tega se moramo zavedati. Evropski parlament se zauzema eh, za večletni finančni okvir in za investicije v kmetijsko politiko. Ne gre, da bi države članice in kmetovalci sedaj dobili manj sredstev kot do sedaj. Investicije v kohezijo, v kmetijstvo in infrastrukturo ne morejo biti zmanjšate, medtem ko se na drugih področjih sredstva povečujejo. Eh, Evropska komisija mora bolj prisluhniti državam članicam in se mora manj eh, mešati v prioritete leteh. Investicije v kohezijo eh, in tudi temeljno infrastrukturo tega ne gre zanemarjati. Hvala, gospod Kus, za eno minuto. Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje govornik ne govori v mikrofon, se upravičuje, eh, gospa eh, predsednica, gospe in gospodje. Eh, čudim se nad tonom te razprave, kajti tema je pravzaprav priprava izrednega zasedanja Evropskega sveta 20. februarja o večletnem finančnem okviru. Ampak kaj tukaj počenjamo? Mi pravzaprav eh, želimo očrniti svet eh, in se pritožujemo, da gospoda Mišela ni tu. Eh, ne vem, če to ustreza rezultatu, če to ustreza pripravam na zasedanje. Mislim, da se moramo kratko malo vrniti na to, kaj mi dejansko želimo. In tu gre zelo jasno za to, da imamo na voljo omejen okvir sredstev in to moramo izkoristiti in nehajmo že končno s tem, da eh, smo nezadovoljni s tem eh, in eh, ne lovimo goloba na strehi, zadovoljimo se z vrabcem v roki in če gre za 1,7 ali 1,11 procenta, to mislim, da je dovolj. Hvala. Gospa Desuter, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naslednjih sedem let bo odločilnega pomena, zato eh, da bomo videli, kako bodo naši otroci živeli na tem planetu. Potrebujemo pravičen gospodarski in pa socialni prehod. Proračun Evropske unije je več kot zgolj članarina za članstvo. Gre za naše politične ambicije, zaradi tega potrebujemo več naložb, kar pa ne pomeni nujno, da je potrebno povečati prispevek držav članic. Potrebujemo lastna sredstva. Eh, oglični davek, velike eh, finančne transakcije, pravičen prispevek multinacionalk, davek na eh, kerozin. Vse to so možnosti. Če ne bomo našli pravega odgovora, potem bodo ljudje to občutili na lastni koži. Manj bo infrastrukturnih projektov v regijah, manj bo možnosti za prešolanje po izgubi delovnega mesta. Če želimo, da državljani sprejmejo evropski projekt, potem se mora to odsevati tudi v našem proračunu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Epping za minuto. Ja- Hvala, gospa predsednica. Večletni finančni okvir je zelo pomembna tema. Britanci nas zapuščajo in proračun se povečuje. Eh, od leta 2000 je nizozemska največja netoplačnica na prebivalca v Evropski uniji in eh, sedaj naj se se prispevki povečajo eh, na 30 milijard. To pomeni bistveno povečanje za eh, vsak eh, proračun na nizozemskem. Tega ni mogoče Eh, plačati in eh, to je nespremljivo za naše državljane. Eh, vendar pa mislim, da nisem videl nikogar, ki je pomemben za to področje. Morda bi si moral natakniti očala. Ja, tu je nekdo spoštovana gospa. Meni gre za nizo zemskega državljana in pravim premijeju Rutaju, vložite veto, bodite pogumni, tako kot Avstrija, recite ne. Ne. Eh, in dejansko eh, spustite ta proračun v stranišče. Eh, gospod Ferreira, za eno minuto. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Na mizi imamo sedaj proračun, imamo manj sredstev za kohezijo in če bo to šlo tako naprej, bodo mnoge države v prednosti in to je nesprejemljivo. In če je to nesprejemljivo, eh, potem se temu ne bo več mogoče izogniti. Sedaj gre za novo igro. In sicer gre za eh, pravičen prispevek v proračun, da ne bomo imeli še več neenakosti. In spomniti moramo na to, eh, da eh, kohezijska politika ne zadošča, da se izravnajo te neenakosti. In če se sedaj kritizira nov predlog proračuna, da najbogatejše države iščejo nova sredstva za področje kohezije smo v obdobju, ko gre tudi eh, za suvereno, za dostojanstvo. Hvala lepa. Gospa von der Leyen, govoreči ovdje... Eh, gospa von der Leyen, govoriti o financiranju in o finančni politiki, eh, skratka, ne bom govoril o financiranju okoljske politike na Hrvatskem. Mi na eh, Hrvaškem eh, imamo eh, Eh, področje, eh, ki ga želimo urediti, vendar pa zato nismo dobili nič drugega, sedaj forsirate še teh eh, ostalih devet, zakaj prihaja do teh kapitalnih sprememb. In sicer je to zgrešena skupna okoljska politika, poglejmo Nemčijo in Hrvatsko, in sicer imamo veliko razliko v številu prebivalstva na kvadratni kilometr. Ne moremo plačati mi tega, kar plačate vi. Prav tako nimamo tudi nekih svojih specifičnosti, potem je tu še korupcija, pri nas se dela dela vse narobe, namesto da se reciklira, se dela kot da se nič ne reciklira. Centri so preplačani, predimenzionirani, zato da bi dobili eh, čim več denarja za klijente hrvaškega establishmenta eh, in eh, potem bo rezultat finančni okvir, vse to se bo prevalilo na račune prebivalstva, ti računi se uspenjajo v nebo in pravzaprav prazni se tudi naša blagajna. Hvala gospod lewandowski za minuto in trideset sekund. historija podobno še ne povtarja ampak v primeru mff. zgodovina se ne bi smela ponavljati ampak v primeru večletnega finančnega okvira se zgodovina vendarle ponavlja in uh, sicer gre prej za nočno moro kot za karkoli drugega. Evropski parlament eh, je v nerodnem položaju že kar nekaj časa in eh, ne pogajamo se o sektorskih projektih, kajti težko je govoriti o načeljih, če ne poznamo številk in pri proračunu gre za številke, ne za izjave. Sedaj je vse skupaj v rokah gospoda Mišela, ki danes ni eh, v tej dvorani in zato tudi ne bomo izvedeli, ali eh, so njegova srečanja z predsedniki vlad vodila do kompromisa. 20. februarja bodo potekala nova pogajanja sveta, nikoli eh, pa eh, ne bomo sprejeli sporazuma že v prvem krogu pogajanj. Tega se vsi zavedamo proračun za leto 2014 do 2020 eh, je bil sprejet 8. februarja v svetu, junija pa v parlamentu. Mislim, da takšna časovnica ni realistična tokrat. Ampak eh, to prerekanje med inštitucijami prispeva k slabemu imiču Evropske unije, kaj ti državljani želijo vedeti, kaj se bo zgodilo, predvsem pa prejemniki sredstev. Hvala lepa, gospod Larot. Tiru. Leta 2012 je Mario Draghi pojasnil, da je Evropska centralna banka pripravljena storiti vse, da bi rešila evroobmočje. In na voljo so zagotovili 2600 eh, milijard evrov za to, da bi rešili eh, evroobmočje. Kaj pa podnebje, koliko sredstev bomo zagotovili za to. Enotna valuta eh, je seveda zelo pomembna. Kaj pa naš edinstven planet, naša edinstvena civilizacija? Ali ni to še pomembnejše? Ali smo eh, pripravljeni storiti eh, vse, kar je potrebno, da bi zagotovili uresničitev zelenega dogovora in pa pravičen prehod? Vsako leto nam manjka 300 in 500, eh, med 300 in 500 milijardami evrov za to, da bi uresničili naše načrte na področju zelenega dogovora. Rešitev je v lastnih sredstvih. Eh, ne smemo zahtevati dodatnih eh, sredstev z strani družin v Evropski uniji. Dodatki so, ko sem bil majhen, znašali 40 odstotkov, danes znašajo manj kot 20 odstotkov. Potrebujemo zeleni dogovor in potrebujemo sredstva za njegovo financiranje. Gospod eh, Deserl za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, vsi veste, da nisem le francos, ampak eh, tudi eh, kmet in zaradi tega ustrajam pri tem, da je skupna kmetijska politika in proračun za njo ključnega pomena. Govorim eh, v interesu celotne Evrope. Financirati moramo nove ambicije Evropske unije, ampak zaradi tega ne smemo dovoliti rezov v tradicionalnih politikah Evropske unije. To bi bila velika napaka. Vse pomembne države v svetu podpirajo kmetijstvo in enako bi morali početi tudi mi. Ekološki prehod eh, in pa zeleni dogovor eh, ne bosta nikoli uspešna brez ustrezne kmetijske politike z ustreznim proračunom. Skupna kmetijska politika zagotavlja kakovost eh, naše prehrane, hkrati pa tudi uravnoteženost našega podeželja. Eh, tukaj ne gre za majhne izzive. Proračun skupne kmetijske politike se na noben način ne sme zmanjšati. Hvala, da ste mi prisluhnili, še bolj pa bi se vam zahvalil, če ste me tudi razumeli. Gospa Grapini, prosili ste za vprašanje v okviru modrega kartona, ampak eh, imeli ste že možnost zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona, zato bomo nadaljevali z seznamom govorcev. Gospod David. Gospodarski razvoj je za Evropski parlament eh, nezadovoljiv. Um, gospodarska rast naša samo 1,1 eh, odstotek. Eh, pričakoval bi, da Evropska unija ne bo zaostajala za Kitajsko in ZDA. Ampak kaj Evropska unija predlaga? 40 odstotkov proračuna uh, za zeleni dogovor, ki okolju ne bo pomagal, gospodarstvo pa tudi ne več elektromobilnosti, obnovljive vire energije. Evropska eh, komisija eh, se želi osredotočiti tu na energetsko politiko in na promet, ampak eh, s tem se ne bo povečala konkurenčnost Evropske unije. Morda bi eh, iz Brusla lahko podpirali kakšne NGO-je, interesne skupine, ampak to ni demokracija. In potem, kar zadeva migracijo, spodbujala ne bi migracijo na mesto investicij v podeželje. Eh, evropske investicije si je v skupno kmetijsko politiko eh, naj bi bile eh, na nivoju leta 2012. Ampak kaj je z verodostojnostjo? Gospod Rope, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, dovolite, da vas uspodbudim, eh, da. Pozabite na številke. Odločitev o večletnem finančnem okviru ni odločitev o številkah, ampak o ciljih. Ali, več, eh, ali si več ne bomo prizadevali za dober življenski standard državljanov eh, povsod v Evropski uniji? Zdi se, da je odgovor da, kaj ti kohezijska sredstva naj bi močno znižali. Ali bomo dopustili, da se določene kmete obravnava kot drugorazredne kmete? Zdi se, da ja kajti eh, nobenega govora ni o harmonizaciji neposrednih plačil. Kaj je pomembnejše, cilji držav članic ali cilji Evropske unije? To se mora odražati v prispevku držav članic v proračun Evropske unije. Res je, Evropska unija se srečuje z novimi izzivi, ampak za nove izzive potrebujemo tudi sveža sredstva. Reze lahko sprejemamo le, če se strinjamo, da določeni cilji več niso smiselni in zato določenih politik več ne potrebujemo. Gospod Kuzmjok. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rezi, ki so bili predlagani na področju kohezijske politike za 10 odstotkov in na področju skupne kmetijske politike, so bili zavrnjeni ze strani skupine prijateljic kohezijskih držav. Potrebujemo torej višji proračun, potrebujemo manj eh, popustov in potrebujemo lasna sredstva. Kompromis v svetu je mogoč, ampak pod pogojem, da se ne bomo več eh, pogajali eh, skozi očala netoplačnic in netoprejemnic, ampak da bomo pričeli upoštevati prednosti, ki jih prinaša evropski proračun. Neto plačnice imajo veliko prednosti zaradi udeležbe na notranjem trgu. Nemčija eh, s tem ustvari kar 200 milijonov profita in tudi druge države imajo številne prednosti zaradi tega recimo obrestne mere na kapital. Če upoštevamo vse finančne tokove, eh, potem lahko pripravimo ustrezen proračun in dosežemo kompromis. Hvala lepa, gospod Resler, za minuto in pol. Kolegice, kolegice. Spoštovana gospa predsednica kolegice in kolegi, uspešna Evropa novih generacij je možna samo za večjim eh, investiranjem tako v podjetništvo, tako v raziskave in razvoj, v mlade in izobraževanje. Zagotoviti moramo eh, eh, kakovosten razvoj naše celine za digitalno revolucijo, pripraviti pa se moramo tudi na hitrejšo tekmo, ko zadeva nove tehnologije, kjer imamo močnejše, vse močnejše globalne konkurente večletni proračun eh, pa eh, mora zmanjšati ekonomske in družbene razlike, ki žal še vedno obstajajo med državami članicami eh, in to je pravzaprav eden izmed ključnih ciljev, ki je zapisan tudi v temeljih Evropske unije. To je tudi razlog, zlog, eh, zakaj eh, pogodba o delovanju Evropske unije eh, povdarja, da je treba pozornost nameniti regijam, ki imajo demografske težave, pa tudi področjem, ki se nahajajo v industrijski tranziciji. Ne moremo ignorirati negativnih demografskih trendov, ki ogrožajo razvoj velikega dela Evrope. Skrajni čas je, da evropski proračun prepozna Eh, potrebe kohezije, enakopravnost eh, evropskih državljanov in da moramo z eh, določenimi inštrumenti še bolj podpirati razvoj določenih delov Evrope. Hvala. Thank you, Madam Bonafé, for one minute. Hvala lepa, gospa Bonafé, za minuto. Prihodni teden bo potekal, potekala izredna seja Evropskega sveta. Eh, ukvarjali se bodo z sredstvi Evropske unije za obdobje 2021 do 2027. V tem obdobju se bo Evropska unija morala soočiti z novimi izzivi in zagotoviti modernejšo in eh, bolj trajnostno Evropo za naše državljane. Parlament je zahteval ambicioznejši proračun, ampak eh, svet želi nadaljevati kot običajno. Po eni strani. Eh, se vlade srečujejo z novimi izzivi in eh, dajejo nove pristojnosti Evropski uniji, hkrati pa ostajajo njihovi denarni mošnički zaprti. Kako bi lahko dosegli eh, več, eh, če nimamo dovolj sredstev? Na ta način bo Evropa zgolj žrtveno jagnje. Če želimo verodostojnost, moramo zagotoviti tudi ustrezen proračun. Od eh, predsedstva zahtevamo, eh, da eh, se takoj preneha poigravati z prihodnostjo Unije, kajti to je prihodnost nas vseh. Gospod Torvald, za minuto. Sicer želim postaviti samo vprašanje, pred kakšnimi izzivi smo. In morda bi te izzive lahko opisali na naslednji način. Gre za izzive oblikovanja novega industrijskega ekosistema. To ni science fiction, e, to tudi ni Aldous Huxley, to je realnost za nas. E, zato potrebujemo v prvi vrsti proračun, e, ki bo kompatibilen z zelenim dogovorom za naslednja leta. Eh, potrebujemo eh, ustrezen raziskovalni proračun, ki bo tudi ustrezal današnjim izzivom. In ta raziskovalni proračun eh, mora biti seveda združljiv z raziskovalnimi proračuni držav. Gre za več Evrope in ne za manj Evrope. Hvala lepa, gospa Bizzotto, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sprašujem vas, Ali menite, da so italijani neumni? Ali menite, da lahko vodite državljane nenehno za nos? Ali naj uh, italijani verjamejo obljubam Evropske unije? Ali ste povsem nori? Italijanom je dovolj, da jim Evropa vsako leto ukrade na milijarde evrov in uh, siti smo tudi tega, da naša sredstva uh, izplačujete Erdoganu to je velika sramota. In uh, želite še več. Za prihodnih sedem let želite uvesti nov davek eh, na škodo naših državljanov. In eh, pri tem uh, želite ta davek zamaskirati z imenom lastna sredstva. Ampak pozor, potrpežljivosti italijanov je konec in storili bomo vse, da zaustavimo norosti Evrope.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 Meni je veliko bolj všeč eh, predlog eh, finančnega okvira, ki ga je pripravila komisija. Več eh, izdatkov, na katere računa Evropski parlament, pomeni tudi več prihodkov. Ampak državljani, ne želijo povečati svojih prispevkov in iz tega razloga je Združeno kraljestvo pretekli teden zapustilo EU. zato sedaj Evropska unija preko Evropskega parlamenta povečati lasna sredstva. Skratka, okoli ovinka prejeti več sredstev, ampak EU ni neka država, ampak je to e, skupek večjih nacionalnih držav in njih mogoče zaobiti, državljano ni mogoče neposredno obdavčiti. Konkurenčnost Evropske e, unije se ne bo povečala za večjo razcepljenost, ampak za več inovacijami in boljšo infrastrukturo. Eh, dokončna verzija eh, mora torej bolj ustrezati prvotni različici komisije. Eh, gospod Herbst, za minuto in pol. Gospe in gospodje, ko gledamo proti tribuni, vidimo veliko mladih ljudi, ki polagajo upanje v Erasmus, v raziskave, v področje raziskav in razvoja, Eh, in vse skupaj bo pa možno za ustreznim finančnim okvirom, eh, ki določa eh, omejitve. Charles Michel sedaj pravi, pogajalci bodo šli iz sobe lahko šele takrat, ko se bomo dogovorili. Slišimo, na primer, da ne bi eh, države, ki imajo koristi od eh, kohezijske politike, bile bolj fleksibilne, ko zadeva eh, implementacijo. To je sicer dobro, vendar pa to ni garancija za več sredstev. Če naj bi želeli več fleksibilnosti kot zakonodajalec, potem je to dobro, vendar pa to ni dano vestilo za manjkajoča sredstva. Zato je zelo pomembno, da se ne gremo igrice po motu. Mi kot Evropski parlament vam imamo premalo denarja za preveč nalog in potem govorimo še o fleksibilnosti. Eh, mi sedimo tukaj vsi v enem čovnu eh, in prosim, da to sporočite Šarlu Mihelu, če bi ga srečali do 20. februarja. To je zelo pomembno, da smo vsi na isti ladi eh, in sedaj moramo iti mi v isto smer in gre dejansko za sredstvo, o katerih se moramo dovoriti. Hvala lepa, gospa Plam, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospa ministrica, proračun Evropske unije zagotovo mora biti trden proračun, ki mora spoštovati tudi naše načrte. Potrebujemo sredstva za razvoj Evropske unije in za razvoj v vseh državah članicah, hkrati pa se moramo biti sposobni odzvati tudi na nove izzive. Ne moramo se omejiti zgolj na matematično vajo, potrebno je upoštevati tudi načrte. Kohezijska politika je politika, glede katere je Evropski parlament že izrazil svoje mnenje. Na noben način ne smemo omejiti sredstev za kohezijsko politiko. Potem je tukaj tudi nova pobuda, sklad za pravičen prehod. Zagotovo je potrebno za, sklad, za ta sklad zagotoviti potrebna sredstva, kajte le na ta način bo ta prehod tudi pravičen. In eh, potem je tukaj še promet eh, in instrument Povežimo Evropo. Tudi glede tega je parlament podal jasno mnenje. Sredstev za to področje ne moremo znižati, kajte gre za verodostojnost, za verodostojnost eh, Evropske unije v očeh evropskih državljanov. Hvala lepa kolegi. Nekoliko prožnejša sem, ker imamo nekaj časa, ampak rada bi dala priložnost tudi vsem tistim, ki želijo spregovoriti v prosti razpravi. Gospod Garikana. E, Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, Eh, Evropa se sooča z eksistencialno krizo. Vemo, da imamo vedno več populistov, ki so vedno bolj uspešni pri volitvah. Vidimo, kaj se dogaja na Irskem z Sinn Feinom. Eh, vemo tudi, kaj se dogaja na področju gospodarstva. Bančna unija ni zaključena in z eh, Združenim kraljestvom smo izgubili zelo pomembnega člana. In v tej krizi se soočamo s proračunom proračunom, ki je verjetno naj, eh, najbolj skromen v celi zgodovini Evropske unije. Imamo ogromne izzive, pa nobenih sredstev, da bi se z njimi soočili. Tu imamo tudi razpravo o neto eh, prejemnikih in neto plačnikih eh, in eh, na ta način ne bomo napredovali. Potrebujemo sistem lasnih sredstev, s katerimi bomo, se bomo lahko soočili z davčno vtajo in s podnebnimi spremembami. To so problemi, ki jih je treba reševati na ravni Evropske unije in to ne more biti prezmet teh, eh, teh pogajanj. Hvala. Thank you, Madam Montserrat, for one and a half. Hvala lepa, gospa Montserrat, za minuto in pol. Hvala lepa. Evropski pro, eh, projekt eh, ne bo močnejši, če bo Evropska unija oslabljena. Poslušamo sporočila sveta in komisije v zvezi z večletnim finančnim okverom. Treba je znižati SKP, eh, znižati eh, Evropski socialni sklad, kohezijski sklad. To pomeni, da se Evropsko unijo eh, odmika od tistih, ki jo najbolj potrebujejo. Um, Vedno bolj smo eh, zahtevni, zahtevamo eh, več eh, konkurenčnosti, po drugi strani pa se odreka financiranje, naprimer SKP-ja. Poglejmo si mlade. Mladi v Španiji predstavljajo 30 odstotkov brezposelnih. Eh, če so mladi eh, prihodnost Evrope, potem ne moremo eh, jim odreči sredstev znotraj socialnega sklada. Enako velja tudi za MSP, za industrijo, za naše lokalne. Um, Eh, skupnosti, eh, ki bodo morale delovati z manj eh, sredstvi za svoj razvoj in za svojo kohezijo. Države članice igrajo ključno um, vlogo, ampak sama sem predstavnica ELS-a. V Španiji imamo vlado Španije sedaj, ki Eh, si eh, zelo prizadeva za vse to in moramo biti eh, trdni pri ehm, varstvu interesov, gospodarskih interesov in najšibkejših členov v Španiji. Gospod Berkvist, za minuto. Gospa predsednica, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi dejansko je prav neverjetno. Imamo fantastične možnosti. Eh, redko kdaj smo imeli tako odlične možnosti. Sedaj lahko oblikujemo boljšo Evropo. Eh, uspelo nam je obladati eh, blagostanje, mirn razvoj, dosežki in vse to sploh ne bi bilo možno. In vse to kaže na to, da je to sodelovanje treba nadaljevati, zato da bi vse bilo še boljše vendar pa seveda obstajajo tveganja, strahovi, pomisleki, nacionalizmi in populizmi. Eh, in eh, če se prepustimo temu, potem ne bo nič več možno. Eh, sicer smo pa največje narodno gospodarstvo sveta, enormna regija za tehniko in tehnologijami, ki nam omogočajo, da se soočamo z današnjimi izzivi, tudi v povezavi z podnebnimi spremembami. Eh, vendar pa moramo to storiti na pravičen eh, način. Eh, ne smemo se predati nacionalizmom. François Mitterrand je enkrat rekel, nacionalizem je vojna, to je vojna zoper preteklost, to pa je lahko tudi vojna za prihodnost. Ti si garant za mir in varnost. Hvala lepa, gospod Nategal, za minuto. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsedujoči. Uh, gospa predsednica, Evropska unija ta hip uh, doživlja fazo, v kateri se sprašujemo, ali branimo interese od včeraj ali pa želimo vključiti evropske državljane v skupne interese. Mislim, da mora obveljati to zadnje. Evropska unija Eh, se mora osredotočiti na to, kar je skupno. Migracije, varnost, podnebje. Eh, to so razlogi, eh, zakaj se državljani ozirajo proti EU in želijo tudi nek avtomatični odziv vendar pa zahtevati eh, višji proračun pri manjši uniji to ne gre. Bolje moramo razmisliti, kako porabiti obstoječa sredstva, eh, poskrbeti za to, eh, da bodo države dobile eh, enakomerno blagostanje, da bodo lahko plačevali bolje enakomerno in zauzemajte se za evropsko financiranje. Eh, če eh, v mm, eni državi eh, prihaja do tega, da je ogrožena demokracija in vladavina prava, država, potem se temu ne sme več namenjati denarja. E, ne smemo več e, razcepljati Evrope na vzhod in na zahod, ampak se moramo zauzemati za celovito Evropo. Gospod Dojč, za minuto in pol. E, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, finska vlada je dejansko nekoliko zamočila. Eh, finsko predsedstvo in eh, če zelo previdno formuliram, je delalo suboptimalno. In danes smo bistveno dlje od sporazuma, kot pa je to bilo pod bolgarskim oziroma avstrijskim predsedstvom. Hrvaško predsedstvo ima pred seboj ogromno nalogo. Finsko predsedstvo eh, je vzpostavilo nepravičen sistem. Eh, v eh, logiki internega sistema je to nepravično. Ta predlog bi morali izboljšati na zasedanju šefov držav in vlad. To je nepravično, to je nepošteno